strpno pričakuje eh, tesnega sodelovanja z Evropskim parlamentom to jesen. Hvala lepa. Grazie, komisarju. Hvala, gospod komisar. Razprava je končana. Glasovanje bo na vrsti jutri ob 11.30. Sedaj imamo na dnevnem redu poročilo gospe Jana Kudakis o ženskem podjetništvu v malih in srednjih podjetjih. Beseda dobi poročevalka. 4 minute. Okay. Vlade se soočajo z gospodarsko krizo, zato moramo ustrezno in čim večji meri izkoristiti vse vere, ki jih imamo na voljo. Najboljši veri pa so takšna podjetja, s katerimi bomo ustvarili bogatstva. To je nujno, če bi ne bi bilo gospodarstvo uspešno in propulzivno. Ampak, če si pogledamo majhna in srednje velika podjetja danes, lahko ugotovimo, da jih v večini primerov vodijo moški. Drugače povedano, velika večina populacije ne izkorišča svoj potencial. V tem poročilu smo podarili, kako so pomembne ženske podjetnice v malih in srednje velikih podjetjih. Soočajo se z različnimi težavami v državah članicah, če ne bi se te cilji dosegli. V poročilu smo tudi izpostavili, da zaposlene ženske lahko pozitivno vplivajo na lokalno okolje in tudi na evropsko gospodarstvo. Zelo jasno smo izpostavili, da imajo ženske pravico do izbire, namreč, da odigrajo pomembno logo v svojem gospodinstvu gospodinstvu, pa tudi v lokalnem okolju. Uravnavati morajo različna prizadevanja, ker imajo kar nekaj družinskih obveznosti, poleg delovnih obveznosti. In eh, ta izbira jim mora biti omogočena, tako da bi se zagotovili primere najboljše prakse. Tako bi države članice lahko sprejele tak pristop, če bi se za to odločile. Države članice Evropske unije imajo različne uh, pristope, ko govorimo o podporam eh, ženskim podjetnicam. Ko sem pripravila gradivo za to poročilo, sem videla, da imajo ženske velike težave pri ustanavljanju podjetniškega okvira, ker veliko krat ne vemo, kakšni so ti formalni pogoji, nimamo dovolj zaupanja, ne vemo, kdo bi nam lahko svetoval. Finančne institucije pa ne upoštevajo njihove specifične potrebe. Če ne bi se zoprstavili tem izzivom, sem predlagala nekaj predlogov sprememb. Najprej, da bi bolje izkoristili finančne možnosti, ki so ženskim podjetnicam na voljo. Tako bi imeli dober, pravičen dostop do finančnih verov. Potem izobraževalni eh, pristop. Imeti bi morali recimo že v šolskem okviru izobraževanje za podjetništvo ali pa da bi imeli enoletne vajeniške programe ali pa praktične programe na univerzitetni ravni. Potem tako imenovane ženske veleposlanice bi lahko spodbujale konkurečni okvir. Lahko bi bile nekakšen navdih za ženske, za mlade in tudi starejše, ko bi lete ustanavljale svoje podjetja. Hvala vsem poročevalcem v Senci, ki so mislim, menda dobro prispevali k temu poročilu. Imeli bomo ločeno glasovanje, ker zdiva 34. odstavek, 44 pa tudi 46. Tukaj govorimo o uravnoteženi predstavitvi, potem romski problematiki in manjšinski problematiki. Vse te teme so sicer pomembne, ampak niso relevantne za to poročilo, ki se posveča ženskim podjetnicam. Zato bom proti tem ločenim glasovanjem. Sem ženska, ki 25 let vodi lasno podjetje, zato zelo dobro vem, da se ženske lahko soočajo s številnimi težavami, če ne bi njihovo podjetje bilo uspešno. Upam, da bo Evropski parlament sprejel to poročilo in upam, da ga bodo lahko države članice izkoristile kot nekakšno podlago, tako da bodo ženske podjetnice lahko naredile korak naprej. Kar nekaj omejitev se ženske podjetnice soočajo, ampak eh, izkazalo se je, da so več kot sposobne voditi svoja podjetja. Izkazati moramo to priznanje. Ravno zato potrebujemo tudi poročila Evropske unije in mislim, da jih tako moramo podpreti. Ne bomo samo spodbudili ženske, da bodo stopile v poslovni svet, ampak če se bodo odločile za ta pristop, bodo videle, da imajo enake konkurenčne pogoje in videle bodo, da jih ne diskriminiramo zaradi spola. Hvala. Thank you,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 čestitati poročevalki za upravljeno delo in predvsem pohvaliti odprtost, katero se je ga lotila, ki bo gotovo pripomogla k širokemu soglasju. Danes je uspeh in v podjetništvu eh, pomemben, ne glede na to, ali podjetje vodijo moški ali ženski. In kljub temu, da je žensko podjetništvo vedno več, pa eh, v zadnjih letih vedno več, eh, um, pa imajo pri tem še vedno težave, čeprav predstavljajo zelo velik delež pri uh, zagonu podjetništva in gospodarstva na splošno. In zato morajo države članice sprijeti ukrepe za izboljšanje usklejevanja družinskega s poslovnim življenjem. Uh, morajo sprijeti ukrepe za eh, financiranje in dostopnost finančnih virov za podjetja, predvsem pa tudi dostop do mikrofinanciranja. In eh, tukaj bi želela spomniti na Evropski program financiranja Progres. In zato bi se samo še na 46. člen navezala in, eh, oziroma na 46. odstavek, o katerem bomo glasovali posebej, ločeno. Eh, nič nimam namreč proti temu, kar um, ta odstavek izpostavlja. Hvala lepa. Grazie, ricordo a tutti i colleghi che... Hvala. Naj spomnim vse prisotne kolege, da imamo v okviru postopka pritegni pozornost eh, predsednika na voljo zgolj eno minuto in prosim, da ne prekoračite časa, ki ga imate na voljo. Eh, izvolite, kolega Mikolasik. Hvala. Samostojna poklicna dejavnost eh, mora biti dovolj prožna. Ta prožnost eh, se izpostavi, eh, če se primerjamo z redno zaposlitvijo, ampak imeti moramo uravnotežen pristop, ko govorimo o družinski in delovni politiki, ker ne nazadnje je družina temelj stabilne družbe. Obžalujem, eh, da je v Evropski uniji samo 10 odstotkov podjetnic, čeprav je 60 odstotkov žensk eh, v populaciji, ki zaključi svojo izobrazbo za diplomo. Mislim, da moramo imeti tukaj usklajen pristop. Ustanove morajo pripraviti boljše pogoje za ženske podjetnice, recimo sistem subvencij se mi zdi ustrezen, potem dokumentovani mikrokrediti, ki bi morali biti eh, na voljo tistim podjetnicam, ki želijo ustanoviti ustanoviti svoje podjetje. Potrebujemo podobne scheme, potrebujemo ustrezne spodbude in mislim, da moramo tukaj posvati države članice, da izvedajo pritisk na banke v tej smeri. Hvala. Grazie, la parola. Hvala. Besedo dobi gospa Dančila. Mulțumesc, doamna președintă. Actuala criză economică. Hvala lepa, gospa eh, predsedujoča. Eh, gospodarska in finančna kriza v Evropski uniji je eh, še bolj prinesla na plano probleme, s katerimi se soočajo ženske. Vsi vemo, kako pomembna so majhna in srednja velika podjetja za evropsko gospodarstvo. In več kot črtina eh, teh eh, podjetij je tudi samo zaposlenih in eh, zagotavljamo finančno podporo ženskim eh, podjetnicam. Ta sredstva naj bi bila prosta, dostopna vsem njim brez vsakašne diskriminacije. In eh, to dejavnost teh žensk bi bilo potrebno še bolj spodbujati na trgu, zlasti v smislu izmenjave dobrih praks. Hvala. Hvala, gospa Flašikova. Eh, Žal moramo pri tem poročilu ugotoviti, eh, da ženske še vedno diskriminirajo na trgu dela Evropske unije. Veliko krat eh, govorimo o tem, da je tukaj eh, veliko uspešnih zgodb, ampak eh, dejstvo je takšno, da imajo ženske malo priložnosti za ustanovitev majhnih in srednje velikih podjetjev, kar nekaj ovirje na tej poti nimajo ustreznega dostopa do informacij, ravno tako so njihove možnosti zelo omejene. Tudi ko govorimo o ustanovitvi novih podjetij. Zato moramo izkoristiti eh, ta potencial, eh, ki ga ženske imajo. To je nujno, če ne bi bila družba uspešna. Zato moramo ženske motivirati, eh, da ustanovijo svoja podjetja. Mislim, da potrebujemo tukaj usklajen pristop in tako bomo resnično zagotovili enako obravnavo med spoloma. Hvala. Grazie, Hvala. Besedo dobi gospa Tikau. Mulțumesc, doamnă președintă. Statisticile arată că datorită... Hvala lepa, gospa predsedujoča. Statistični podatki kažejo, da je zaradi finančne in gospodarske krize situacija eh, že podjetnic eh, zelo resna in se je eh, še poslabšala. Zato je potrebno apelirati na oblasti, da predvidijo instrumente, ki, ki bodo zagotovili 25 tisoč evrov tem podjetjem. Da bi ženske lahko postale podjetnice, morajo imeti proliž, priložnost, imeti dostop tudi do komunikacij oziroma informacijske komunikacijske tehnologije, potem imeti na voljo tudi uh, uh, ustanove in uh, službe za varstvo otrok. Potem tudi programi, ki so namenjeni teh, tem ženskam, so pomembni. Figerejdo. Hvala, gospa Figerejdo. Brigada. Kriz etual štat in žirt for. Hvala. Kriza v socialne države vpliva predvsem na ženske, še zlasti na tiste, ki imajo nižje prihodke. Velika količina um, negotovih oblik dela, ki jih upravljajo ženske, še prispevajo k večji diskriminaciji in izkoriščanju žensk. In v tem kontekstu veliko žensk pritegne ta ideja lažna ideja o neodvisnem delu. Ampak v resnici je to delo, oblika dela, s katerim se eh, tem ženskam oduzamejo pravice na trgu dela. In eh, to je ena izmed praks, proti katerim se moramo boriti. Po drugi strani pa imamo podjetnice, ki vodijo mikro in mala podjetja in v tem okviru pa je treba podpirati pravo žensko podjetništvo in zato sprijeti ukrepe, ki so bili že omenjeni. Hvala. Sedaj pa dobi besedo gospa Basesku. Hvala lepa, gospa predsedujoča majhna in srednja podjetja igrajo ključno vlogo pri eh, ustvarjanju novih eh, delovnih mest, vendar pa je stanje še vedno tako, da je velika neenakost med ženskami in moškimi, eh, diskriminacija, ki škodi tako ženskam kot gospodarstvu. Vsi potrebujemo vse več programov, ki bodo spodbujali žensko podjetništvo in podpiramo tudi ustanovitev nove agencije, ki bi jo vzpostavile in vodile ženske. Potrebujemo tudi evropsko podatkovno bazo, eh, ki bo upoštevala Eh, realnosti, v katerih delajo ženske. Tudi vere oziroma sredstvo je, znati, eh, je potrebno znati bolje uporabljati in sicer na vseh ravneh, vključno za Evropsko. Hvala. Hvala, Lonorivole Pas. Hvala, gospod Paška, izvolite. Hvala, gospa predsedujoča, gospod komisar. Uvodoma bi rad povedal, da res eh, cenim prizadevanja Evropskega parlamenta, ki vedno izpostavlja problematičen položaj žensk v družbi. Kar v nekaj priporočilih smo države članice pozvali, da pripravijo boljše pravne norme in zakonodajo, tako da bi se ženske lahko uveljavile v družbi, potem v podjetjih, v državni upravi in ena zadnje, da najdejo svojo mesto tudi v proračunskih vrsticah. Ugotoviti moramo, eh, da določene rezultate smo kot Evropski parlament dosegli, vendar pa ko govorimo o ženskah, ki so podjetnice, se mi zdi nujno, eh, da moramo bolje oceniti povratno informacijo, videti moramo, eh, kateri ukrepi eh, so v praksi dejansko uspešni in v katerih političnih področjih nismo bili najbolj uspešni. Na podlagi takšne ocene pa lahko sprejmemo boljše ukrepe, ravno tako lahko bolje ocenimo, kakšno vlogo morajo imeti ženske podjetnice v družbi. Hvala. Grazie, la parola allo... Hvala. Gospod Mesaroš ima besedo. Köszönöm, elnök asszony. Uh,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 so žrtve tega procesa, tudi tiste, ki so mlajše od 50 let. Seveda je kar nekaj ženskih eh, podjetnic, eh, to so ženske, eh, ki so dejavne v malih in srednje velikih podjetjih, ampak kljub temu nimajo dovolj podpore in tukaj je veliko pomankljivosti. Ravno zato potrebujemo evropska sredstva, ravno tako potrebujemo dobro izkoriščenost teh sredstev, ki jih bomo dali na voljo. Ravno tako moramo ženskam pomagati, da bodo lahko uskladile delovno in poklicno življenje. Potem moramo zagotoviti ustrezno informacijsko podporo. Ravno tako jim moramo eh, dati priznanje, ravno tako jim moramo dati možnost, eh, da najdejo svoje mesto na trgu dela, kar ne na zadnje imamo eh, tukaj velik potencial in gospodarska kriza še ni končala. La parola all'onorevole Nevedalova. Hvala, gospa Nevedalova. My ženy máme stiaženú situáciu na trhu práce z dôvodu pretrvávajúcej diskriminácie voči Najlepša hvala. Na trgu tela imamo velike težave. Veliko je diskriminacije, le to še nismo odpravili. Ženske imajo veliko obveznosti delovnih in tudi družinskih. Veliko žensk nima dovolj poguma, da bi bile podjetnice. Ravno zato pozdravljam to poročilo, ki je nujno. Ženske moramo motivirati, tako da bodo vedele, da jih Evropski parlament podpira. Pozdravljam tudi pobudo v okviru programa Erasmus ta program predvideva izobraževanje novih ženskih podjetnic. Pozvala bi države članice, da poiščejo finančna sredstva, tako da bomo res zagotovili enake možnosti, enak dostop do subvencij in finančnih sredstev. Potem tudi svetovanje je nujno. Tukaj moramo storiti zelo veliko, če ne bi ženskam res zagotovili enakovreden dostop na mednarodni ravni. Potrebujemo tudi usklajen pristop, če ne bi ta problem rešili. Hvala. Grazie, parola all'onore. Hvala. Gospa Papadopoulou, izvolite. Hvala. Evropska unija želi izkoristiti podjetništvo pri ženskah. Res pa je, da ne gre samo za to, da skušamo doseči enakost, kar eh, zadeva profesionalno in zasebno življenje žensk, temveč je potrebno omogočiti ženskam, da lahko tudi računajo na pomoč v obliki tehnične pomoči, v obliki izobraževanja, usposabljanja skupaj s potrebnimi ukrepi. Eh, tako na področju šolstva kot eh, univerzitetne izobrazbe, zato da bi se jih lahko spodbudilo, da eh, se poklicno udestvujejo v okviru podjetij. Hvala, gospa Wertmann. Hvala, to je zelo pomembno poročilo, zato ga pozdravljamo. V Evropski uniji še vedno velja, da je več moških eh, podjetni, podjetnikov kot ženskih. Ravno zato potrebujemo dobro podjetniško politiko na ravni držav članic. To je nujno. Mislim, da moramo bolje spodbujati žensko podjetništvo. Ženske lahko več nalog opravljajo, hkrati ta večja pravilnost eh, je zelo pomembna tudi za delovanje današnje družbe. Ravno zato je nujno, eh, da veliko več žensk odpira svoja podjetja. Potrebujemo lokalne, regionalne, nacionalne in mednarodne pristope in mislim, da se moramo za to bojevati tudi v prihodnosti. Hvala. Grazie, la parola al commissario. Hvala. Besedo dobi gospod komisar Tajani. Izvolite. Komisija je predlagala konkretne ukrepe za to, da bi spodbudila žensko podjetništvo v okviru Lizbonske strategije. In to na podlagi ambasadorjev za podjetništva iz srečni ambasador za podjetništvo iz leta 2009. Torej, modeli podjetništva so zelo pomembni za to, da se nekdo odloči, da ustanovi nove, novo podjetje. Danes imamo 320 ambasadorjev v 22 evropskih državah in to omrežje ambasadorjev podjetništva je zelo uspešno, saj je že v prvih petih letih presegel cilje, ki si jih je zastavil. Več kot 5000 eh, žensk morbitnih podjetnic je bilo um, ugotovljenih v različnih državah. Poleg tega so bile izvedene različne kampanje za spodbujanje ženskega podjetništva. Ženske so tako deležne spodbude za ustanavljanje novih podjetij. In eh, v šestih udeleženih državah, za katere imamo na voljo podatke, je več kot 110 novih podjetij nastalo ki so jih ustanovile ženske. Torej, dejavnosti, druge dejavnosti pa so uh, predvidene za ženske, ki so že aktivne v podjetniškem prostoru. Tem se nudijo na sveti, uh, in um, vodenje pri um, upravljanju njihovih podjetij. Ženske, ki bodo vključene v to pobudo, bodo izbrane na um, ravni svojih držav članic in na ta način se bo ta ukrep še naprej izvajal. Hvala. Razprava je zaključena, glasovali bomo jutri ob 11.30. Sedaj pa imamo na dnevnem redu še poročilo gospe Edith Bauer o razmerah že.